Allora possiamo prendere posto. Tako, nadaljujemo. Prosim, če se usedete na svoje mesta. Resnično vas prosim, če se usedete, tako da bomo lahko dali besedo kar gospe komisarki. Najprej bi se rada zahvalila komisarki Gögen Quinn la sua vita. Da si otegnila, da, je, da si vzela čas in prišla k nam. Gre pa za prav specifično temo. Ta tema je tudi naslov našega današnjega sestanka. Gre za mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij za strateški pristop. 45 minut imamo na voljo za uvod, potem pa še vprašanja in odgovore. Prosim torej, da ste jedrnati, da se držite teme. Mislim, da se moramo osredotočiti, ker sicer bomo zašli. Gre za to, da želimo okrepiti sodelovanje Evropske unije na področju raziskav in inovacij in za strateški pristop na tem področju. Zato gre. Najprej dobi besedo gospa komisarka. Še enkrat hvala lepa, da ste z nami. Prosim. Thank you. Hvala lepa, gospa predsednica. Preden predstavim sporočilo o mednarodnem sodelovanju, bi želela čestitati profesora Rošo iz Francije, in Vajlandu iz ZDA. Danes sta dobila Nobelovo nagrado za fiziko. Za njeno delo na področju kvantne optike šlo je za interakcijo med eh, snovjo in eh, svetlobo. Njune raziskave so omogočile, da so smo storili prvi korak temu, da bomo imeli nov tip zelo hitrega računalnika, ki bo temeljil na kvantni fiziki čeprav posebno ponosna sem in tudi vi boste, da je profesor Aroš dobil neporodna sredstva leta 2009 strani Evropskega raziskovalnega centra. Kot veste, ERC podpira najboljše raziskovalce za pionirske raziskave po vsej Evropi in je resnično pomenil velik napredek od leta 2007, ko smo to spostavili. Danes, spoštovane gospe in gospode, pa bi se vam rada zahvalila za to, da ste mi dali priložnost, da predstavim sporočilo, ki ga je Evropska komisija sprejela 14. septembra glede strateškega pristopa pri mednarodnem sodelovanju Evropske unije na področju raziskav in inovacij. Ta, to sporočilo predstavlja novo strategijo pri mednarodnem sodelovanju. Znanstveniki so vedno prehajali meje, zato da so lahko raziskovali in so sodelovali s svojimi kolegi globalno gledano za ustvarjanje novih priložnosti. To je veljalo vrsto stoletij, še bolj pa to velja sedaj v časih globalne komunikacije in soodvisnosti. To, čemu smo bili priča v zadnjem desetletju, je predvsem pojav globalnega raziskovalnega okolja, kjer so znanstvene publikacije vedno pogosteje predmet so avtorstva različnih raziskovalcev z različnih državami. Vidimo tudi, da je ta internacionalizacija tudi v zasebnem sektorju. Evropa je vodilna na področju raziskav in inovacij. Evropska unija ima samo 7 odstotkov svetovnega prebivalstva, odgovorna pa je za 24 odstotkov izdatkov za raziskave, 32 odstotkov najvplivnejših publikacij in 32 odstotkov vlog za prijavo patenta. Sedaj pa vidimo tudi, da kot del tega globaliziranega okolja, vedno več držav, še prav posebno države BRICS, Brazilija, Kitajska, Indija in Kitajska, oprostite, Brazilija, Kitajska in Indija, veliko investirajo v inovacije. Ti trendi predstavljajo izzive, pa tudi priložnosti za Evropsko unijo. Znanje se vedno bolj proizvaja izven Evropske unije in zagotoviti moramo, da bodo naši raziskovalci in podjetja dobili dostop do tega globalizacija in mobilnost sta tudi posledica sedaj velike konkurence za talent in za znanstvenike. Izziv, s katerim se soočamo podnebne spremembe, razširanje narezljivih bolezni, potrebujejo najboljše znanstvenike za to, da sodelujejo pri iskanju rešitev za te globalne težave ko sodelujemo z našimi partnerji, lahko najdemo odgovore in ustvarimo velike priložnosti za inovacije in za konkurenčnost. Ni presenetljivo, da se mednarodno sodelovanje nadaljuje in da je to ključni vidik naše politike raziskav in inovacij. To je ključni del tudi naslednjega programa Obzori 2020. Ta nova strategija temelji na dosežkih sedmega okvirnega programa. Veliko je dobrih primerov. Naj jih navedem nekaj. FP7 je financiral partnerstvo med evropskimi državami in državami razvoja za klinične raziskave. 14 držav članic, Švica, Norveška, so sodelovale s podsaharsko Afriko pri raziskavah na področju bolezni HIV-AIDS, tuberkulozo in malarijo. Raziskovalci iz 18 različnih držav so sodelovali iz 80 različnih držav so sodelovali pri ukrepih Marie Curie. Imamo pa tudi Evropski znanstveni svet, ki omogoča, držav, ki omogoča raziskovalcem vsega sveta, da raziskujejo pri nas. Potem imamo tudi omrežje GEANT in tudi tukaj je Unija prispevala veliko finančnih sredstev skozi sedmi okvirni program in eh, instrumenti za razvoj. Projekt ITER skupaj s Kitajsko, Japonsko, ZDA, Rusijo, Indijo in Južno Korejo poskušamo predstaviti možnost jedrske fuzije kot energetskega vira. To je tudi ena poglavitnih pobud pri mednarodnem sodelovanju in projektov. Mednarodno sodelovanje je doseglo veliko napredka, veliko pa je potrebno še postoriti. Zato ima naša strategija tri ključne cilje. Najprej okrepiti odličnost unije in privlačnost kot raziskovalnega partnerja, zato da bi ohranili svoj status in da bi resnično pridobili zaradi raziskov in inovacij, potrebujemo dostop do znanja ljudi in trgov po vsem svetu. Vendar pa tukaj, tukaj ne gre za enosmerno ulico. Zato, da bi sodelovali učinkovito, moramo zagotoviti, da bomo ostali privlačen raziskovalni partner mednarodno gledano. Drugič, reševanje svetovnih izzivov. Potrebno je sodelovati global, na globalni ravni, da se soočimo z glavnimi izzivi, o katerih sem prej govorila. Tretjič, podpiranje zonalnih politik unije. Veliko mednarodnih zavez, ki smo jih podpisali kot EU, tudi temelji na inovacijah in razvoju. To, naprimer, zadeva naše obveze v sredozemlju, pa tudi druge mednarodne obveze, kot je dosega tisočletnih ciljev in tudi obveza, da pomagamo državam v razvoju pri razvoju gospodarstva in družb. Obzorje 2020 bi se naj začelo 2014 in to bo glavno orodje za izvajanje naše strategije mednarodnega sodelovanja. Imeli bomo dvoj pristop. Najprej bo obzorje 2020 odprt za udeležence vseh držav. Evropski konzorci bodo lahko sodelovali s partnerji vsega sveta pri razgovanjih projektih po lastni izbiri. Poleg tega bomo imeli ciljno sodelovanje, okrepe ciljnega sodelovanja, ker bomo mi kot eh, tisti, ki sprejemamo politike, se odločali o področju in partnerju za sodelovanje. Ti ciljni okrepi bodo izbrani na podlagi vzajemnega interesa. In to poteka tudi že v stalnem dialogu s našimi mednarodnimi partnerji. Obzorje 2020 bo eh, pomenilo velik napredek, saj bo to strateški pristop k izbiri teh ciljnih ukrepov. Imeli bomo jasne izbirne kriterije, ki jih uporabljamo na dosleden način v celotnem programu. Prav tako bomo nadaljevali naše prizadevanja da bi razvijali ukrepe z dovolj obsega za dosego učinka, ki ga potrebujemo. Vse to bo jasno zarisano v večletnih načrtih, ki bodo specificirali za vse naše partnerske države in regije teme, glede katerih želimo sodelovati. Tako bodo naši raziskovalci lahko sodelovali s svojimi partnerji po vsem svetu in tako moramo ustvariti enake pogoje za globalne raziskave in inovacije. Strategija zato promovira razvoj skupnih načel na mednarodni ravni, glede vprašanj kot so raziskave, integriteta, spol, vzajemnost in odpor dostop. Zaščita intelektualne lastnine bo ključnega pomena, ko se pomikamo v smeri obzorja 2020 in ko imamo vedno več podpore za inovativne ukrepe. Povezali bomo ukrepe na evropski ravni z mednarodnim sodelovanjem, s politikami na tem področju in s podpornimi programi držav članic. Še prav posebno bomo izkoriščali delo strateškega foruma za mednarodno znanost in tehnološko sodelovanje. To, ta organ združuje države članice, pridružene države članice in Evropsko komisijo. V zadnjih letih smo forum razvili tako, da imamo specifično agendo za raziskave in inovacije s ključnimi državami kot je Indija, Brazilija, ZDA in Kitajska. Nadaljevati moramo s tem zagonom. Sporočilo ERA letos si želi bolje izkoristiti sinergije med nacionalnimi in mednarodnimi programi, tako da bi omogočili več čez nacionalnih raziskav in programov. To je samo prvi korak. Strategija bo morala tudi delovati. Zato potrebujemo sodelovanje na mednarodni ravni v obzorju 2020. Da bi zagotovili, da bomo stali na pravi poti, bo komisija pripravila sporočilo vsake dve leti za oceno uspeha. Spoštovane poslanke in poslanci, mednarodno sodelovanje je ključnega pomena za Unijo, če želimo požeti plodove naših raziskav in inovacij in če si želimo vključujoče trajnostne učinkovite rasti. Zato se zauzema Evropa 2020. Ta strategija je velik korak naprej pri dosegi naših ciljev. Hvala lepa. Hvala lepa, komisarki. Sedaj pa dobi besedo kar gospa Karvaljo. Uh, uh, uh, Hvala lepa, predsednica Sartori. Rada bi čestitala komisarki in jo pozdravila v našem odboru ITRE. Rada bi čestitala komisiji za dobro pripravljeno sporočilo, sporočilo, ki je bilo potrebno, kajti v preteklosti smo zamudili pri strateškem pristopu k mednarodnemu sodelovanju imamo različne okvirne programe in eh, tam je vedno navedeno tudi mednarodno sodelovanje. Včasih imamo program, ločen program za mednarodno sodelovanje z določenimi prednostmi in pomankljivostmi. V FP7 pa je bilo to v različnih podprogramih in v različnih prednostnih nalogah. To ni bilo nikoli strateško načelo v tem programu. Tako pa bi bilo najbolje pri mednarodnem sodelovanju. Tako da pozdravljamo dejstvo, da sedaj imamo to strateško stališče, kako bi mednarodno sodelovanje lahko vključili v raziskave na evropski ravni. Prav tako bi rada izrazila podporo temu dvojnemu pristopu. Dejstvo, da konzorci lahko sodelujejo s tretjimi državami in predvidevam, komisarka, tega niste omenili, da bodo oblike plačil v pravilih udeležbe ko bo šlo za industrializirane države ali države razvoja. Torej, šlo bo za to, da izberemo način, kako lahko sodelujejo. Mehanizmi financiranja bodo določeni. Tako se domnevam. To je moje prvo vprašanje. Ta pristop, sporedno z različnimi pristopi, ki so ciljno usmerjeni, zelo pomembno je, da imamo ciljne ukrepe s ključnimi akteri, kot ste omenili, te bolezni, ki temeljijo na revščini in sodelovanje z Afriko, potem biogorivo z Brazilijo in tako dalje v preteklosti. Imamo torej zelo ciljne ukrepe z določenimi državami. V sporočilu pravite, da boste razvili večletne programe za sodelovanje, načrte za sodelovanje. Moje zadnje vprašanje je sledeče. Če želimo, da bodo ti načrti učinkoviti, imamo zelo malo časa na razpolago. Pomembno je, da ko bomo začeli z obzorjem 2020. januarja 2014, da bomo že imeli jasne predstave o ciljih, o načrtih, ki bomo imeli pred sabo glede ciljnega sodelovanja. Torej, ali je to združljivo? ti vaši načrti v sporočilu. In zamisli obzorja 2020, ali bodo ti načrti pripravljeni, operabilni že konec leta 2013, tako da bomo lahko začeli z naročili že leta 2014 in tudi z našim ciljnim sodelovanjem s strateškimi partnerji. Hvala lepa, gospa komisarka. Grazie, la parola alla Hvala lepa. Gospa Madurel. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovana gospa komisarka, v imenu svoje politične skupine vas lepo pozdravljamo v našem odboru. Kot vedno se vam zahvaljujemo za vašo navzočnost. Na kratko bi rada pripomnila sledeče. Čeprav posebno gre za to sporočilo, ki ste ga predstavili in za razmere med sporočilom in povezavo z obzorjem 2020. Veste, da se intenzivno ukvarjamo s tem projektom. Mi kot politična skupina smo prepričani, da je potrebno nadgraditi ERO in da moramo okrepiti ta skupni raziskovalni prostor. To je ključnega pomena za to, da razširimo mednarodno razsežnost. Jasno je, da Evropa včasih krize, in to ste tudi že dejali, mora se bolj očinkovito odzivati na družbene izzive. Izzive, kot so energetska varnost, podnebne spremembe in tako dalje. Vse to so globalne teme. Zato se lahko Evropa odzove bolj učinkovito, če se bomo bolje usklajevali in če bomo sodelovali prek naših meja. To pomeni sodelovanje tudi s tretjimi državami. Zato smo mnenja, da je program obzorja 2020 nekaj, kar mora zrcaliti to potrebo. Jasno ste dejali, da moramo odpreti programe za sodelovanje s tretjimi državami. V predlogu komisije pa se nam zdi naši politični skupini, da to vprašanje ni dovolj podrobno obravnavano. To nas nekoliko čudi, kajti strinjamo se z vsem, kar smo danes slišali. vseeno pa bi kot politična skupina želeli podati predlog spremembe na to temo. Upoštevamo to, kar ste dejali. Okvirni program je pomemben, pomembna je potem izvedba pri predlogu spremembe, pa želimo razviti instrumente, ki nam bodo omogočili to, da bomo prav vidik mednarodnega sodelovanja pri raziskavah in inovacijah tudi ukrepili. To je zelo pomembno. Pripričana sem, da poznate naš predlog spremembe, rada pa bi vedela, kaj menite o tem. Kaj mislite o tem? To je pravzaprav osebina našega predloga spremembe. Mednarodno sodelovanje mora iti v dve smeri. Najprej, to ste jasno že razložili, moramo okrepiti znanstveno-tehnološko sodelovanje z najbolj naprednimi središči na svetu. Moramo podpirati odličnost in dvigniti konkurenčnost na najvišjo možno raven. Smo pa tudi mnenja, da moramo znanstveno sodelovanje z državami v razvoju prav tako okrepiti celoten potencial raziskav in inovacij v teh družbah moramo izkoristiti, eh, zato da bomo prispevali tudi globalni stabilnosti. Pripričana sem, gospa komisarka, da bo predlog, ki je pred nami, okrepil mednarodno sodelovanje. Strinjamo se, da je to dober instrument za izboljšanje sodelovanja po dragi raziskav in inovacij. Potrebno je razširiti in izboljšati sodelovanje glede odličnosti, potrebno pa je sodelovati seveda tudi z raziskovalci iz tretjih držav in privabiti talente. To je dober instrument za optimizacijo naše konkurenčnosti, za investicije v prihodnosti na nove trge, za uporabo naše infrastrukture na področju raziskav. To je dober instrument, kot sem dejala je to odličen instrument za to, da okrepimo naš sistem raziskav in inovacij. Prav tako je to dober instrument za soočanje z izzivi na globalni ravni. Tako želimo podpreti tudi druge pomembne politike za Evropsko unijo, kot je naprimer varnostna energetska politika ali pa razvojno sodelovanje. To sem želela povedati. tako kot smo se lotili te teme v okvirnem programu, v primerjavi s sedmim okvirnim programom, to ni bilo tako dobro razvito. Sedaj smo pomireni, ko ste predstavili to, kar ste dejali. Gospa Karvaljo je dejala, da je to dober trenutek, strinjam se, da je zelo pomembno, da napredujemo na tem področju. Hvala lepa, gospa Cikao.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 pa je pomembno omeniti raziskave in inovacije za industrijo Evropske unije. Zato, da bi imeli konkurenčno industrijo, potrebujemo vire, naravne vire in učinkovito rabo leteh. Zato mislim, da je zelo pomembno spodbujati mednarodno sodelovanje, tako da bo Evropska unija lahko razvila, razvijala svoje inovacije in raziskave. Osredotočali se bomo na naravne vire in učinkovito rabo letih, še prav posebno pa bomo posodobili evropsko industrijo. Tako bomo lahko ostali konkurenčni na mednarodni ravni. Prav tako menim, da je strategija Evropske unije, kar se raziskav tiče, v mednarodnem kontekstu pomembno. Pomembno je investirati v raziskave, v raziskave vesolja. Ključnega pomena je zagotoviti mednarodno sodelovanje, kajti Galileo je zelo pomemben projekt. Potrebno pa je tudi upazovati Zemljo z vesolja in tudi ostala področja, ki so povezana z raziskavami vesolja se lahko odvijajo na mednarodni ravni. Potem pa jedrska energija. To je sektor, kjer je okrepljeno mednarodno sodelovanje potrebno. In ne nazadnje, gospa komisarka, mislim, da je zelo pomembno storiti več, investirati več, zato da bodo publikacije na znanstvenem področju se lahko bolje razvijale tudi na ozemlju Evropske unije. Potrebujemo boljše publikacije na področju znanosti in raziskav in mislim, da bo to prispevalo k večji motivaciji za mlade znanstvenike, zato da bi nadaljevali svoje raziskave na tem področju. Hvala lepa še enkrat in upam, da bo v strategiji, ki jo predstavljate, več pomena namenjeno raziskavam vesolju, jedrske energiji in industriji na splošno Evropske unije. To je edini način, kako bomo lahko konkurenčni brez investicij, ne bomo zmogli ustvariti konkurenčne industrije. Hvala lepa, gospa Tikau. Hvala lepa gospa komisarka. Kot veste, naš odbor vas eh, polni meri podpira, kar se tiče pomena raziskav in inovacij v Evropski uniji, pa tudi to, da bi prevzeli vodilno vlogo globalno gledano. Tri stvari so pomembne. Sredstva, koliko sredstev lahko dejansko dobite in ali smo lahko pomoč, da bi maksimizirali sredstva. Drugič, na kratko ste se že sami dotaknili tega, vprašanje intelektualne lasnine in zaščito za misli in idej, ki se proizvajajo z raziskavami. Še prav posebno pri sodelovanju med raziskovalci. Izkušnje že imamo iz preteklosti, veliko tehnologije pri iPadu in iPhone je bilo razvite v Evropski uniji, izkoristili pa so to v ZDA. Vem, da to pravzaprav ni vaša pristojnost, vendar pa kolegi v kolegiju, kaj so storili za zaščito pravice intelektualne lastnine? Tretjič. celotno vprašanje birokratske blokade majhnih raziskovalcev, ki imajo uh, majhna, mala podjetja, MSP-je, ki želijo raziskovati, nimajo pa zmogljivosti za to, da bi vstopili v velike konzorcije. Morda bi morali posebno pozornost nameniti tudi tem skupinam. Tukaj bi lahko razvili sodelovanje na nadnacionalni ravni, ne samo nacionalni. Kar se tiče dostopa do ljudi, lahko bi združili raziskovalce iz različnih področji, usklajevali delo. Spet, ko govorimo o osebju, veliko krat pozabljamo, da gre za raziskovalce na določenem področju. Ne uporabljamo pa dovolj njihovih stikov za to, da bi sodelovanje razširili. In še prav posebno, ko govorimo o denarju, če bi združili znanstvenike v skupine, bi tako lahko pridobili več denarja tudi zasebne industrije in bi potem lahko imeli še boljše raziskave. Potem omenili ste tudi večletne načrte. Bomo imeli tudi še kakšne drugače, ne samo raziskovalne načrte, zato da bomo v teh dveh letih lahko zagotovili, da dosegamo cilje in rezultate, ki smo si jih zadali. La parola kolega Thompson. Hvala lepa, kolega Thompson. Grazie, signora presidente. Kolegica. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, komisarka, da ste prišli k nam. Tudi sama bi vam, bi vam rada čestitela glede strateškega pristopa k mednarodnemu sodelovanju. Živiramo, živimo v obdobju globalizacije in vidimo, da vse države sodelujejo na konferenci forumom raziskovalcem sem izvedela, da so v Južni Afriki ustvarili sodelovanje med Brazilijo, Južno Afriko in Indijo. Znanstveniki so mobilni. In uh, njihov koncept je znanost brez meja. In lahko torej se popolnoma svobodno premikajo, potujejo, tako študenti kot tudi znanstveniki. Rada bi vedela, kako to izgleda pri nas v Evropski uniji. Sodelovanje s tretjimi državami dejali ste, da je druga najpomembnejša stvar pri teh ciljih lotiti se globalnih izzivov in pritegniti najbolj nadarjene. Lahko si predstavljam, da bo prišlo do konfliktov v Evropski uniji. To že vidim, ker so nekatere države bolj protekcionistične kot ostale. In naprimer, da dobijo sedaj znanstveniki eh, ZDA dostop do našega znanja. Sedaj je tudi vprašanje sredstva, kdo naj financira sodelovanje s tretjimi državami, kaj pa izmenjava študentov s tretjimi državami, kako bi to lahko uredili, kdo bi plačal za to. To so moje vprašanja. Hvala lepa. Grazie, parola, koš... Hvala lepa. Koše. Merci, madame la présidente. Comme... Hvala lepa, gospod predsednica tudi sam se zahvaljujem komisarki za, njegovo, za njeno predstavitev. Čestitati želim gospodu Derošu za Nobelovo nagrado, ki so mu jo podelili danes. On je moj sodržavljan, moj rojak, pa tudi evropski državljan. Če si pogledamo trenutne cilje za obzorje 2020, nas to nekoliko preseneča. Kakor je povedala moja soseda, se večina pobud nanaša na visokotehnološke projekte. Tukaj omenjam projekte, pri katerih uporabljamo surovine z vsega sveta. Če želimo okrepiti sodelovanje z državami iz južne poloble, potem ta področja niso nujno njihove glavne prednostne naloge. Omenili ste jedrsko energijo, aeronautiko, ne vem pa, ali je jedrska energija industrija prihodnosti, zato ne vem, ali bi Evropska unija morala podpirati razvoj na tem področju. Moje vprašanje za komisijo je naslednje. Ali ne bi bilo bolje, da bi se posvečali ciljno usmerjenemu znanstvenemu sodelovanju na področju običajnih tehnologij ali nizke tehnologije, če lahko tako rečem. Torej, da bi razvijali orodja za tiste državljane, ki naprimer nimajo dostopa do električne energije, Mi izvajamo visokotehnološke raziskave, medtem pa stotine milijonov ljudi sploh nima pralnih strojev doma. Morda bi lahko poskrbeli za te ljudi, kaj, kaj pa permakulture in drugi tehnološki napredek na področju kmetijstva. To se dogaja naprimer v Avstraliji, v obzorju 2020 pa tega ni. Torej, gospa komisarka, ali ne bi bilo bolje, če bi poskušali izpolniti potrebe ljudi v južni polobli in zato uporabljati običajne tehnologije. Hvala, gospod Mešaroš. Hvala lepa. Pozdravljeni, komisarka. Že dolgo potrebujemo tak program kot je ta, zato ga dobro, toplo pozdravljamo problem Evrope, ne, da je zelo razdrobljena, kar zadeva raziskovalne dejavnosti. V takšnem okolju je težko pripraviti usklajeno raziskovalno politiko. Na nekaterih področjih nismo združeni in nismo učinkoviti. Poleg tega pa smo na nekaterih področjih dosegli napredek in poskušamo doseči tudi boljše rezultate. Naprimer, sistem enotnega patenta. To naj bi začelo delovati leta 2015. Mislim, da nam bo to pomagalo zmanjšati razdrobljenost. 27 držav članic imamo in intelektualni kapital, ki ga imamo na voljo, ne izpolnjuje svojega potencijala. Dobro bi bilo, če bi imeli kakšne učinke sinergije, tako bi lahko bili bolj konkurenčni v primerjavi z večjimi univerzami v tujini. Takšna prizadevanja je mogoče videti, naprimer, v naših prizadevanjih za oblikovanje Evropskega instituta za tehnologijo. Vem, da so pripravi tudi drugi načrti, drugi projekti. V prihodnosti pa me zanima, gospa komisarka, ali načrtujete še več na tem področju. Težave bodo v prihodnosti še večje, še posebej, če razmislimo o begu možganov iz srednje in vzhodne Evrope. Lepo bi bilo, če bi ta beg možganov lahko ustavili, poskrbeti moramo, da bi raziskovalci ostali v svojih državah. 30 let sem sam bil raziskovalec, zato vem, o čem govorim. Lepo bi bilo, če bi omogočali, da bi tudi raziskovalci na vzhodu Evrope lahko konkurirali najboljšim univerzam. Čestitam vam za vaše napore, upam pa, da bomo lahko storili še več. Govorimo pa o odličnosti. Mislim pa, da ob odličnosti potrebujemo tudi druge podporne pobude, kajti instituti bodo dosegli ustrezno raven odličnosti le, če bomo pripravili dobre kompromise. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala. Hvala, gospa Hercog. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica, komisarka, pozdravljeni. Mislim, da moramo postati strateški partnerji v prihodnih mesecih, če želimo doseči veliko finančnih sredstev za Evropo. Mislim, da je to interes naš, nas vseh. Sem poročevalka o večletnem finančnem okviru, zato bom vprašanje zastavila v zvezi s tem. Kako bi po vašem mnenju lahko čim bolj izkoristili finančna sredstva in jih dobili čim več? kako bomo postopali v primerjavi s svetom. Države, ki jih najbolje poznam, se borijo samo za kohezijske sklade, zanima me, kako jih lahko prepričamo v naš prav, kako lahko dobimo lestev odličnosti, ne samo, da imamo instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, ampak da bi imeli instrument za povezovanje Evrope za povezovanje raziskovalcev in raziskovalnih središč. leste odličnosti. Kaj boste storili v zvezi s tem? Boste to prepustili kohezijski politiki ali imate načrt za delo na tem področju? En del držav. V svetu si bo prav gotovo prizadeval za to, želijo ustaviti beg možganov iz svojih držav in to zadeva vaše področje. In še eno vprašanje. Želimo rešiti GMS, e COSME in ITER predvsem pa obzorje 2020. Vendar ne želimo prevzeti nobenih izgub iz petega poglavja. Ko govorimo o raziskovalnih projektih, potrebujemo vrstico za upravne stroške. Potrebujemo tako osebe kot tudi komisijo, zato ne želimo izgubiti finančnih sredstev v zvezi s tem. Zanima me, kako lahko stopimo skupaj, zato da bomo zmagali, kaj te to bo v dobro Evrope. Hvala, gospod Cikal, za pol minute. Izvolite. Da, mesk, Nikol... Hvala lepa, gospa predsednica. Poleg tehnologij za razvoj na področju jedrske energije Mislim, da je treba povdariti, da moramo sodelovati na mednarodni ravni tudi na področju jedrske varnosti, kajti jedrske elektrarne so stare nekaj desetletje. Zelo veliko imamo tudi odpadkov, zato moramo na tem področju sodelovati. Hvala. Se perkudere odi, prego. Hvala lepa. Izvolite, gospod, odi. Hvala lepa. Hvala, predsednica. Komisarka. Pogosto govorimo o raziskavah in inovacijah in da to vodi v razvoj. Govorimo o mednarodnem sodelovanju, ampak kaj pa dobiček za podjetja? dostop. Če, od, če vse odpremo, me zanima, ali bomo lahko obdržali rezultate raziskav financiranih z javnimi sredstvi, ali ne bomo tako izgubili svoje intelektualne lasnine. Hvala. Hvala. Komisarka. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala vsem kolegicam in kolegom. nekdo je dejal, da sem tukaj in govorim z vami, strateškim partnerjem. Res je, vi ste moj strateški partner v zvezi s proračunom. Predsednica je bila zelo jasna, dejala je, da se ne smemo preveč oddaliti od današnje teme. Povedati želim, da gre za boj za preživetje. Podatki iz Koreperja nas ne razveseljujejo gre za boj med SKP na eni strani in kohezijskimi skladi na drugi strani. Kaj je nevarnost? Nevarnost je, da tiste države, ki vlagajo v raziskave in inovacije, to zagovarjajo, ampak ko bo šlo za trgovanje eh, med obema velikoma deloma, bo žrtveno jagnje morda prav ta del raziskave in inovacije. Vse zainteresirane strani, raziskovalce, industrije, MSP, velika podjetja, vse moramo pozvati in da pritisnejo v vseh državah članicah in da razložijo, da je to politika prihodnosti. To je tista politika, ki bo zagotovila konkurenčnost za naše gospodarstvo, ki bo zagotovila, da bodo naše gospodarstva rasla in zagotavljala delovna mesta. To je vse, kar bom povedala v zvezi s tem. Vem, da se vsi borite za to, da bi me tu podprli. najprej kar zadeva ukrepe za ciljno usmerjeno sodelovanje. Seveda bomo to izvajali, kajti kot oblikovalci politik se bomo vnaprej odločali o področju sodelovanja in o partnerjih. Na področju energije bomo dobili nasvete od generalnega direktorata Evropske komisije za energijo. Ugotoviti bomo poskušali, katera področju na področju, energi, na področju energije zahtevajo dodatno sodelovanje in države, ki so vključene v ta proces, morajo prav tako biti do, naprlo, določene. Poskrbeti moramo, da bomo dobro sodelovali tudi z generalnim direktorjem, ki je odgovoren za proračunske vrstice na področju posameznih politik sedmi okvirni program in obzorje 2020 sta odprta programa. Partnerji, ki prihajajo zunaj Evropske unije, predstavljajo 5 odstotkov partnerjev v sedmem okvirnem programu. Vendar priznavam, da bi morali storiti več za to, da povdarimo, da vsi elementi v sedmem okvirnem programu in v obzorju 2020 ostajajo odprti za javni sektor, za izobraževalni sektor. Po vsem svetu, to je treba spet povdariti. Čeprav tisti, ki smo tukaj, vemo, da je zadeva zastavljena tako. Nimamo specifičnega razpisa za mednarodno sodelovanje, imamo pa skupne razpise s tistimi državami, ki so z Evropsko unijo sklenile sporazume o znanosti in tehnologiji. V okviru sedmega okvirnega programa lahko vse entitete, ki so na podlagi GNI na državljana strani Svetovne banke razvrščene v države v razvoju, prejmejo avtomatsko financiranje. Merila za vzpostavitev seznama držav, ki bodo samodejno prejela donacije, bodo spremenjena v novem programu. Izključili pa bomo tiste entitete, ki so izdržal nad določenim pragom. Tako bomo rešili naslednji problem, namreč nekatere države, to so Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska, so sicer dosegle kritično maso za sodelovanje, vendar tudi same financirajo svoje podjetja. Enako velja za industrializirane države financiranje odeležencev iz teh držav bo mogoče v izjemnih primerjih. Načrti bodo pregledani vsaki dve leti in to neodvisno. Strinjam se z vami, ko pravite, da moramo cilje, ki si jih zastavimo, tudi izpolniti. To, kar smo obljubili, moramo dejansko tudi izpolniti. V okviru sedmega okvirnega programa je avtomatsko financiranje omejeno na države, ki niso države z visokim prihodkom. Entitete iz držav z visokim prihodkom se financira le v izjemnih okoliščinah, naprimer, če obstaja vzajemen sporozum, naprimer, v primeru, v primeru združnih držav ali tam, kjer je prispevek tega partnerja ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta. Ta politika bo veljala tudi v obzorju 2020, izjema pa je, da bo avtomatsko financiranje omejeno, če je BDP visok, tudi če država ni uvrščena med države z visokim prihodkom. Podpora trajnostnemu kmetijstvu. Zelo sem bila razočarana, ko sem slišala, da en govornik ni videl nobenega nobenega sklica na kmetijstvo. Kako ste rekli? Permakulturo. No, si bom pogledala, kaj to pomeni. Kakorkoli že, v zvezi s kmetijstvom mislim, da sedaj generalni direktorat za kmetijstvo in generalni direktorat za raziskav in razvoj tesneje sodelujejo. Trajnostno kmetijstvo je prav gotovo eden od uh, glavnih šestih ciljev v okviru obzorja 2020. To je zelo pomembno, kajti to je področje, ki se širi. Tukaj lahko izvajamo zelo veliko poslov z mednarodnimi partnerji in razvijamo tudi strategije. Projekti raziskovalne infrastrukture so veliki in treba jih je podpreti strani večjih držav. Gospod Cikav, prav imate, projekt ITER je zelo pomemben in drug primer je naprimer CERN. Na zadnje smo od njih slišali v zvezi s Higgsovim bozonom, pripravljamo tudi načrt za morebitne projekte raziskovalne infrastrukture. To vedno pa udarja potrebo po mednarodnem sodelovanju na tem področju. Ta strategija bo seveda nadaljevala in izkoriščala tiste izkušnje, ki jih že imamo na področju čezmenjega sodelovanja, upoštevali pa bomo tudi delo, ki ga je upravila dela skupina višjih strokovnjakov pri komisiji. To je bilo na podlagi predloga znanstvenikov iz držav G8. Toliko o znanstveni infrastrukturi. Veliko ljudi je govorilo o potrebi po vključevanju industrije. Prav tako naj bi manjše institute, MSP-je, posamezne raziskovalce lažje vključili v to, lažji dostop bi jim morali omogočiti. gospod Crowley prav gotovo to ve, namreč eden največjih izzivov pri obzorju 2020 je bil ta, da zadevo radikalno poenostavimo. Še enkrat želim povdariti, da zelo cenim delo tega odbora. Ustrajali ste, da je ključni cilj v obzorju 2020 radikalna poenostavitev. Mislim, da je to zelo pomembno. Ta poenostavitev sedaj omogoča, da ne glede na to, kako majhna enota ali ne glede na to, kako majhno upravno enoto imate v svoji entiteti, velja en niz pravil, vse je mogoče urediti na enem mestu, vsi elementi poenostavitve, ki smo jih uvedli in tudi bolj radikalni, ki bodo prišli kasneje z finančno uredbo, vse to je sedaj zbrano na enem mestu in Dobro je videti, da je vse to namenjeno za MSP. Kar zadeva intelektualno lasnino, to je vprašanje, ki evropske raziskovalce in evropske družbe zelo skrbi. Komisija to vprašanje pozna, tesno sem sodelovala z komisarjem Barnjem, zato da bi pripravili nov režim za pravice intelektualne lasnine. Prav gotovo ste že videli, da je komisija sprejela dola, določene korake in da jih bo sprejela še več. Vendar to nas zelo skrbi tukaj. Želimo imeti sistem, ki bo ščitil pravice intelektualne lastnine, ki nastanejo v Evropi. Seveda imate prav, ko pravite, da se raziskave iz Evrope komercializirajo druge. To velja za tehnologijo MP3, naprimer. No, inovacijska unija je bila oblikovana prav zato, da bi to premostili, zato da bi uvedli elemente, ki bi, kolikor je mogoče, zagotavljali, da raziskave v Evropi komercializiramo v Evropi. Naprimer, enotni patent, hitrejša standardizacija, naprimer tudi tvegani kapital, ki, če bo na voljo v eni državi, se lahko uporablja tudi v drugih državah, naprimer inovativna javna naročila, tudi instrument SPIR, tako kot se to počne v ZDA. To so vse elementi pomoči za to, da bi poskrbeli, da lahko tisto, kar v Evropi ustvarjamo, tudi komercializiramo. Gospa predsednica, kolikor je bilo v moje moči, sem poskušala odgovoriti na vprašanja. Še enkrat se vam zahvaljujem za to, da ste mi omogočili, da sem bila danes tukaj. Mislim, da je razprava bila zelo pomembna. Zelo dobro je, da o tem govorimo. Raziskave ne poznajo men meja. Na mednarodni ravni že dlje časa uspešno sodelujemo in poskrbeti želim, da bo obzorje 2020 prav tako odprto, kot so bili okvirni programi. Veselim se že vaše podpore za obzorje 2020 in tudi podpore pri boju za proračun. Hvala. Hvala lepa. Hvala z moje strani in strani vseh kolegic in kolegov v odboru. Želimo vam obilo uspeha in k malo se vidimo spet. Thank you. Thank you. Thank you. bene allora cominciamo il secondo punto hvala lepa sedaj pa druga točka na dnevnem redu danes popoldan govorimo o trenutnih izzivih in možnostih za energijo iz obnovljivih virov energije na evropskem notranjem energetskem trgu. Danes popoldan, danes večer bomo imeli tudi dokumentarec, predstavitev dokumentarca, kar takoj pa dajem besedo gospodu Rojlu. Prosim pa, da tisti, ki ne želijo več spremljati razprave, dvorano zapustijo. Hvala, kolegice in kolegi. Danes imamo prvo izmenjavo mnen v zvezi s to temo. To je tema, ki je prav gotovo zelo pomembna tema za prihodnost oskrbe z energijo v Evropi. Morda bi lahko to povedal že kar na začetku. Temeljno sporočilo komisije je po mojem mnenju dober opis trenutnega stanja, stanja obnovljivih virov energije v Evropi in številna ključna vprašanja so omenjena. Pri tej temi ne začenjamo z ničle, to je morda pomembno prav gotovo ne bo treba pripravljati dolgih, dolgih dokumentov o tem, kako pomembni so obnovljivi viri energije. To je ključen element oskrbe z energijo v prihodnosti, to je jasno. Ne bom predolg, zato ker me zanima, kaj menijo kolegice in kolegi. Poročila še nisem zapisal, zato bom predvsem prisluhnil vašim komentarjem prvič, mislim, da moramo mm, doumeti, da obnovljivi viri energije rastejo mnogo hitreje, kot smo pričakovali. Nameščene kapacitete so se od leta 2007 skoraj podeseterile in 90 odstotkov mm, obnovljivih virov energije prihajajo tam in 70 odstotkov Eh, je subvencioniranih. Vsaka od teh številk vodi do vprašanj. O tem moramo spregovoriti. Če želimo visok delež obnovljivih virov energije, potem moramo na določena vprašanja odgovoriti ali si jih celo samo postaviti. Tri stvari so pomembne, namreč oskrba z energijo, gospodarnost in trajnost samo nekaj vprašanj. Eno od ključnih vprašanj, ena ključnih točk danes je vprašanje stroškov. Stroškov obnovljivih virov energije. Kaj ti? Izgradnja zaenkrat stane zelo veliko. Prvič, zaradi subvencij, ki jih morajo nositi stranke, pri v nekaterih državah članicah to sedaj preveč obremenjuje stranke. Ljudje pravijo, da tega ne morejo več prenašati. Drugič, infrastruktura. Infrastruktura ni primerna tem virom energije in tudi za rezerve bomo potrebovali konvencionalne vire energije. Ti ne bodo kar odpadli kaj te obnovljivi viri energije niso vedno na voljo. Ena številka v moji domovini v Nemčiji smo za spozbujanje obnovljivih virov namenili 12 milijard evrov na leto. Cene energije se večajo in to vprašanje moramo obravnavati. Ali obstaja odgovori na to, zanima me, ali lahko najdemo kakšno rešitev iz tega. Seveda velja tudi obratno en del tega denarja ostane v Evropi. Tudi to drži, nekaj delovnih mest ustvarjamo, to je res. Ampak tudi to je res, vsaj v moji domovini, velik del um, produktov v, v Nemčiji se dejansko izdeluje na kitajskem. Tako pač ne bo šlo. Moramo biti pogumni in razmisliti, kaj lahko storimo. Infrastruktura. Potrebujemo drugačno infrastrukturo, kot jo imamo sedaj. Kaj ti? Vse skupaj je odvisno od fluktuacij v dobavi. To ni trajno. 80 odstotkov vseh oskih grl je povezanih z uvajanjem obnovljivih virov energije. Ne pravim, da so obnovljivi viri energije slabi, ampak predstavljajo problem in če imamo problem, moramo najti rešitev. Potrebujemo novo infrastrukturo, morda drugačno, potrebujemo nova omrežja, potrebujemo hrambo energije in to vse spet stane. In še tretja točka. Preverjanje. Eh, Izpustom. Nekateri pravijo, da so cene izpustov previsoke. To nima veze z gospodarsko krizo, ampak ima vezo s tem, da tako masivno gradimo mm, obnovljive vire energije in če to delamo tako intenzivno, potem bo to cenejše. Manj bo popraševanja za. Hm, potrdila za izpuste in cene bodo padle. To je jasno. Tudi to moramo preučiti. Zanima me, ali bomo na dolgi rok lahko zasledovali toliko usporednih ciljev. Zanima me, ali ne bi bilo bolje, če se osredotočimo samo na nekaj ciljev. Zelo veliko ciljev imamo. Vedno predstavljamo nove cilje, nove številke, ampak zanima me, ali bo to delovalo. Morda nas bo na dolgi rok to celo motilo. In še zadnja stvar, govoril sem že o subvencijah. Subvencije niso trajnostne. Vse skupaj je neverjetno drago. Subvencije v obnovljive vire prav tako povečujejo neenakosti v Evropi. Ne bomo imeli notranjega trga, če bomo imeli neko sestavljanko posameznih območij, kjer bodo veljale subvencije. Če subvencije omogočajo vlagateljem, da raje vlagajo v Severno Nemčijo kot v Grčijo, potem je s tem nekaj narobe. Razmisliti moramo o tem, kako bomo pametno ravnali z javnimi sredstvi. Je še sprejemljivo, da se pri nas v Severni Nemčiji v to vlagajo ogromne količine denarja, v Grčiji pa je spodbud za to manj. Čeprav vsi vemo, v Grčiji sonce več je kot v severni Nemčiji. Komisija je v svojem sporočilu prav tako upozorila na to in to je ključno vprašanje v politični razpravi, namreč ali ne bi imeli močnejšega okvira v Evropi, ali si bomo lahko privoščili, da bi na dolg rok tako spodbujali obnovljive vire kot to sedaj, torej razdrobljeno. Ali ni morda sedaj čas, da bi poskusili obnovljive vire energije spodbujati na evropski ravni? Da bi dobre sisteme spodbujanja prestavili na evropsko raven. Vem, da to ne bo uspelo od danes na jutri, da moramo izvajati politični pritisk. Vendar nekaj realizma bi nam lahko pomagalo. Manj razdrobljenosti, več učinkovitosti, cenejše cene, več zanesljivosti. V tem smislu vam želim nekaj povedati. Ne bomo pisali o tem, kaj vsi že vemo in kar ni sporno. Ne, mislim, da bi se morali posvetiti tisti točki, kjer bomo morda v sporu s svetom. potruditi se moramo, da bomo to vprašanje sedaj obravnavali drugače kot v preteklosti. Hvala lepa za pozornost. Zelo sem že nestrpen, komaj čakam, da slišim, kaj imate povedati, zato da bomo na koncu imeli pametno rešitev. Hvala. Bene, grazie al collega Roy, apriamo adesso. Najlepša hvala, gospod Roy. Sedaj pa nas čaka razprava. Imamo približno 45 minut časa. Gospod Lange. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, gospod Rojl. Tudi sam bi rad omenil pet točk, ki so za me pomembne in gredo v smeri, ki jo je začel to gospod Rojl. Najprej tudi sam menim, da smo v energetski politiki v tem trenutku prišli do zelo raznolikih stališč. In mislim, da je smiselno premisliti, kje bi se lahko osredotočili, kje bi naše ukrepe morali osredotočiti. Celotna razprava o ETS nas je nekoliko dekoncentrirala. Ne, govorimo več o najpomembnejših zadevah. Kot vidimo, v Evropi 2020 gre za obnovljive vire energije, in za energetsko učinkovitost. Po mojem mnenju bi morali imeti dosledno politiko in bi oba povdarka morali upoštevati tudi do leta 2050, da bi se končno spopadli z odvisnostjo od fosilnih goriv. Zato mislim, da se moramo bolj osredotočiti. Ko govorimo o obnovljivih verjih energije, bi omenil pet točk. Imamo obvezojoči cilj do leta 2020 20 odstotkov končne energije iz obnovljivih verov. Mislim, da bomo to dosegli, čeprav so kvote med državami nekoliko različne, konec konca pa mislim, da bomo to dosegli. Potem se zastavlja vprašanje, kako bomo pa nadaljevali bomo vse skupaj pustili do leta 2020, tako in pa bomo potem imeli načrt za leto 2050 ali bomo imeli umestne faze, tako da bomo jasno povedali, kam želimo iti in katere politične ukrepe moramo sprejeti. To bi bila moja prva točka. Razprava glede načrta. Potem dejansko gospod Rojl. Vprašanje podpore. Seveda, potrebujemo podporo, ker še niso vsi obnovljivi viri energije tržno zanimivi. Vendar pa mislim, da tudi tukaj nima smisla imeti preveč raznolikih stališč. Kajti po eni strani, če bomo imeli različne podporne sisteme, bomo imeli tudi različne rezultate od eh, zakonov o javnih naročilih, modelih glede kvot in tako dalje. Torej različne modele imamo. In potem drugič, gospodarska kriza je tudi povzročila izkrivljanje konkurence. Oba argumenta morata voditi do tega, da se bomo dogovorili o bolj trdni evropeizaciji podpornih sistemov, tako da ne bomo imeli raznolikih razdrobljenih sistemov. In če si ogledamo, kaj se dogaja v nekaterih regijah Evrope, še prav posebno na področju veterne energije, kjer bi lahko zagotovili veliko več veterne energije in potem izkrivljanje konkurence, to moramo odstraniti. In potem tretjič. ko govorimo o razvoju in skupnih ciljih na tem področju, potem je smiselno, da organiziramo na skupnostni ravni doseganje teh ciljev. Tudi, kako se bomo lotevali obnovljivih virov energije. Ali pa, naprimer, kako bi zagotovili gotovost glede investicij. Če se gledamo Grčijo, no? lahko vidimo, da se nekateri igrajo z mislijo, da bi Grčija naj zapustila evroobmoče. Potem je jasno, da ne bo gotovosti glede investicij. Tako da moramo torej tretjič imeti skupnostno politiko na področju obnovljivih virov energije, zato da bomo zagotovili stabilne pogoje za obnovljive vire energije. Četrtič. Infrastrukturna politika ta je povezana s tem. V sporočilu je to le na kratko omenjeno. Mislim, da je vprašanje pametnih omrežij zelo pomembno. Ne potrebujemo samo velikih enot, potrebujemo tudi manjše decentralizirane enote, obrate za obnovljive vire energije. In potem petič, industrijska politika. Želimo si delovnih mest v, na področju obnovljivih energij v Evropi. Želimo si, da bi ta ostala v Evropi in zato moramo to ukrepiti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa Hon. Najlepša hvala, gospod Rojl. Rada bi se vam zahvalila za naslov, ki ste ga dali temu poroču, poročilu. Res gre za izzive in možnosti in to pozdravljam. Teme, o katerih ste spregovorili, so resnično tiste, o katerih moramo razpravljati. Po mojem mnenju je pomembno, da ne pozabimo na tisti osrednji kontekst obnovljivih virov energije. Znanstveni dokazi kažejo, da je potrebno nujno nekaj ukreniti. Ugotovili smo, da ETS kot en sam sistem ni dovolj. Ne predstavlja ustreznega gonila. Na V praksi se dogaja dekarbonizacija, za katero lahko okronamo obnoljive vine energije. energije. Res je. Ampak druge možnosti de dekarbonizacije niso tako uspešne. Nimamo novih jede, jedrskih rešitev in po dogodku v Fukushimi je verjetno teh možnosti še manj, kot jih je bilo v preteklosti. Podobno velja za skladiščenje oglika in druge možnosti. Zato moramo narediti vse, da poskrbimo za dekarbonizacijo. Pragmatično moramo sprejeti nove cilje za leto 2030. Na ta način bi industriji dali določeno mero zaupanja. In v teh kriznih časih je zaupanje izjemno pomembno. Obnovljivi viri energije imajo pomembno vlogo pri izhodu iz krize. Na tem področju smo že ustvarili veliko delovnih mest. Po neki oceni tisoč na gigavat, glede na veterno energijo. Res je, nekatere sončne celice uvozimo iz Kitajske, ampak ne smemo pozabiti, da ne bomo izgubili delovnih mest, ki skrbijo za, in, eh, za nameščanje tovrstne tehnologije in za njeno da, za skrb za to tehnologijo. Stroški. Zakaj so položnice vedno više? Chris Hume, nekdani državni sekretar za energijo, ki je bil včasih tudi v Evropskem parlamentu, je upravil analizo. Dve tretjini elektronike zvišanja cen elektrike, lahko pripišemo fosilnim gorivom. Le ena tretjina pa spada pod obnuljive vire energije. To je pomembno, saj se nanaša na širšo temo energetske varnosti in večje neodvisnosti, ki jo imamo kot evropejci če seveda ustvarjamo lastne obnoljive vire energije in nismo odvisni od fosilnih uvozov, odvisni torej od tretjih držav. Kako naj zagotovimo, da bodo luči še naprej prižgane? No, mislim, da poteka sočasno več procesov, ki nam bojo k temu pripomogli. Prvič, imamo enotni trg, na katerem lahko trgujemo. Potrebujemo povezanost med državami članicami, zato da bomo ohranili to strukturo pri življenju. Še pomembneje je to, da če zagotovimo to povezanost, lahko uporabimo skladišča za energijo, ki so v teh državah na voljo. Še nekaj glede, glede stroškov. Ne smemo pozabiti, da so obnovljivi viri energije nova tehnologija. In cena te energije že pada. Do leta 2020 naj bi bila eh, energija z naslova vetra in sonca že stroškovno učinkovita in konkurenčna. Ne pomeni, da ne, ne smemo ene vrste energije prepustiti zgolj eni državi, naprimer veterno energijo velik, eh, Združenem kraljestvu in sončno energijo Grčiji. Poskrbeti moramo za razvoj posod po Evropi. Ne smemo pozabiti, da je to nova tehnologija. Hvala, gospod Turmes. Dank. Um, Herr Reul. Hvala lepa. Gospod Rojl pravi, da so obnovljivi viri dragi. Zgodovinsko pomeni to enkratne izdatke za infrastrukturo in potem pravi tudi, da se ne smemo zadajati novih ciljev, istočasno pa moramo uskladiti model v Evropi. Ali si želite kvoto za Evropo, če sem prav razumel? Gospod Roj, ne, pa saj nisem o tem govoril, saj ne moreš vedeti, če te ni bilo ko sem govoril. Turmes pravi, da se je informiral o tem, kaj je gospod Torol povedal. Torej, kar se tiče veterne energije, to znaša približno 5-6 centov na enoto energije in eh, potem velika razprava o Nemčiji. Da, seveda, v Nemčiji so v letih 2010-2011 naredili napako, Takrat smo imeli nekatere kritične glasove, ki so pravili, da morajo znižati cene in morajo potem stroške, ko ni bilo politične večine v Nemčiji. Mislim, da lahko rečem to tudi za svojo politično skupino, da je to tudi naša krivda, pa tudi eh, ministrice DU so to podprli, da bi bilo boljše v Nemčiji, 2010-2011 že bolje usmeriti v nekatere oblike energije. Danes pa lahko vidimo, da že imamo ustrezne cene. Pri manjših obratih smo pri 15, 17, 18 centih. Pri velikih obratih na jugu Evrope pa že gradimo v mejah med 9 in 11 centi. To pomeni, da je to odlično. Ta upad stroškov je že dosežen in če bomo sedaj inteligentno izvajali politiko, če bomo imeli učinkovito mešanico, lahko potem stroške tako znižamo, da bomo z novimi obrati dosegali to ceno. Seveda ne smemo potem foto napetnost na energijo preveč izpostavljati. Lahko bi potem govorili o dodatnih cenah, vendar pa nova jedrska elektrana je približno tako draga kot tudi mm, fotonapetnostna energija. In mislim, da tukaj seveda obstaja veliko manj tvegan kot pri jedrski energiji. Premok brez CCS ni več privlačen, vsaj kar se podnebja tiče, torej ne drži, da imamo opravka pri obnovljivih virih energije vedno znova z visokimi stroški. Kar se infrastrukture tiče, tudi tukaj imamo cikluse, torej moramo ponovno investirati. In moramo se ogledati tudi zemljevid Francije, naprimer iz 70-ih let, ali zemljevid Nemčije v 70-ih letih. Imeli smo zelo malo visoko napetostnih vodov. Zgradili smo jih, ko je začel teči jedrski program Francije in Nemčije. Torej, zgodovinsko gledano, ne moramo potem izključevati velikih investicijskih področji. Zelo veliko se mora tako ali tako investirati v infrastrukturo. Zato so infrastrukturni stroški, ki jih vidimo sedaj zgodovinsko gledano, v velikosti tistih, ki smo jih imeli v 70. in 80. letih, ko smo množično investirali v jedrsko energijo in v termoelektrane. Potem pa cilji in celotna razprava. Predstavljate si, da bi imeli samo ETS. Potem bi imeli veliko težavo, ker ne bi nihče investiral, niti v obnovljive vire energije. In to soglasje med tremi elementi, energetska učinkovitost, usklajevanje s podnebnimi spremembami in potem tudi financiranje, to daje otipljivost tej politiki. In potem imamo tudi absolutno protislovje. Ne moremo dejati, da bomo usklajevali podporne sisteme, istočasno pa nimam cilja. Kakšen pa je potem model glede kvot v Evropi. Tukaj imamo cilj za Evropo 2030, potem pa določimo sistem s kvotami za izpolnitev tega cilja. Potem to ni logično. Bodi si imamo cilj za obnovljive vire energije in potem imamo podlago za razpravo o podpornih sistemih ali pa te razprave sploh ne moremo imeti. In še zadnja pripomba, kar se industrijske politike tiče, to je pomembna točka, tudi Bernd Lange je to omenil. V primerjavi s Kitajsko pri mm, proizvodnji modulov smo že na drugem mestu. Za Kitajsko. To ni dobro. Zakaj Kitajci zmagujejo? Zato, ker se njihovi bančniki niso zašpekulirali in imajo veliko cenejši kapital. Proizvodni obrat Eh, stroški dela 6 odstotni v primerjavi s 50 odstotki pri nas. Torej, imeti moramo končno na voljo cenejši kapital, če se želimo zoprstaviti Kitajcem. In zakaj je danes na kitajskem cenejša proizvodna? Zato, ker so najboljše, najboljši nemški, švicarski, italijanski stroji za fotonapetnostno proizvodno na kitajskem. Torej, ta najvišja tehnologija je tam in zato so cenejši. Če želimo zagotoviti cenejši kapital za te obrate in ustvariti tudi trg za to, potem sem prepričan, da nam bo uspelo pri naslednji generaciji obratov fotonapetosne energije zgraditi v Evropi gre za to, kdo je bolj produktiven, kdo lahko prezvaja cene in mislim, da je Evropa tista, ki to zmore. Hvala lepa. Grazie, Vidal Quadras, prego. Najlepša hvala, gospod Vidal Quadras. Sì, gracias, presidenta. Nos record... Najlepša hvala, gospa predsednica. Poročevalec nas je opomnil. da smo bili v zadnjih desetletjih priča ogromni porasti obnovljivih virov energije v Evropi. Vsi vemo, kateri so tisti dejavniki, ki se skrivajo za to rastjo. Dobava energije, varnost, podnebne spremembe in s tem povezane grožnje in seveda pričakovanje, da fosilna goriva ne bodo trajala v nedogled. Zaradi vseh teh razlogov smo storili vse, kar smo lahko, da bi povečali odstotek obnovljivih virov energije v naši energetski mešanici. Tarča oziroma cilj za leto 2020 je 20 odstotkov. Evropska unija in njene države članice podpirajo razvoj obnovljivih energijo, virov energije. Prednosti teh virov so jasne. Vsi se strinjamo, da smo sedaj v prihodnem obdobju. Premikamo se v smeri modela, ki bo manj odvisen od fosilnih goril. To lahko najdemo tudi v časovnem načrtu za obdobje do leta 2050. A še vedno nas čaka precej izzivov. Obnuljivi viri energije morajo biti konkurenčni. ti viri morajo biti integrirani v trg. Biti morajo stroškovno konkurenčni, zato da bomo lahko zmanjšali subvencije, ki jih trenutno uporabljamo za to področje. Poraba sredstev za obnovljive vire energije precej pritiska na nacionalne proračune v številnih državah članicah, med drugim tudi v moji državi članici. Govorimo o približno 25 milijardah evrov. Komisija je omenjala ovire za polno, popolno integracijo obnovljivih virov energije. Prekiniti moramo subvencije za fosilna goriva tam, kjer še vedno obstajajo še nekatere druge možnosti imamo. Zagotoviti moramo tudi ravnovesje med spodbujanjem obnoljivih virov energije ter na drugi strani pomankanjem javnih denarnih sredstev. Ugotoviti moramo, kako bolje uporabljati ta sredstva za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. Pomembno je tudi, da se zoprestavimo izzivom, ki jih predstavljajo obnovljivi viri energije, ko gre naprimer za prilagajanje energetskih mrež. Kot vemo, je tukaj potrebno razrešiti kar nekaj vprašanj. Komisija je že pripravila pregled različnih korakov, ukrepov za okrepitev notranjega trga energije, sodelovanje v sredozemlju, čezmejno sodelovanje, tiste države, ki imajo veliko obnovljivih virov energije, lahko sodelujejo z drugimi, ki jih imajo precej manj. To so koraki, ki jih pozdravljamo. Mislim, da se vsi strinjamo, da želimo še naprej podpirati obnovljive vire energije. Obenem pa se moramo vsi strinjati, da nas čaka še precej izzivov na tej poti. Hvala. Dziękuję bardzo. E, przysłuchując się wypowiedzi. Najlepša hvala. Prisluhnila sem kolegom in kolegicam z velikim zanimanjem. Rada bi dejala naslednje. Popolnoma nespremljivo je, da imamo subvencije zgolj za eno vrsto energije. Imamo naprimer posebna sredstva za raziskave, za inovacije, za vse dobre tehnološke rešitve. In na tem mestu ne bi smeli dejati, da bomo na obnoljive vire energije gledali kot na popolnoma posebno področje, ki si edino zasluži subvencije. Ne smemo pozabiti na druge vire, ki jih najdemo na naših ozemljih. ozemljih. Mogoče so to viri, ki jih še nismo začeli izkoriščati, zato ker niso obnoljivi viri energije. V teh časih krize moramo narediti marsikaj za naše državljane. Uporabiti bi morali vse vrste in vire energije, pa če gre za obnovljive vire energije ali pa ne. Ne smemo se kar odpovedati fosilnim gorivom, brez da bi dopuščali možnost inovacij tudi na tem področju. Ne, tudi na tem področju, na področju fosilnih goriv, moramo spodbujati inovacije in raziskave. Morda bi lahko spregovorili o plinu iz krilavca. Najti je potrebno boljšo, bolj učinkovito tehnologijo. Morda je tudi to mogoče morda nam lahko tehnološke rešitve zagotovijo boljšo uporabo plina iz krilovca in drugih virov energije. Obnovljivi viri energije niso tako posebni. Nekatere države, članice, gospe in gospodo, na takšnem eh, geografskem mestu, da bi lahko čez celo leto uporabljale sončno energijo ali pa veterno energijo. Kaj naj storijo te države? uporabljajo zgolj en vir energije, ki ga imajo, trenutno energetski sistem ne dopušča izmenjave energije posod po Evropi. Nimamo niti ustreznih možnosti za skladišče energije. Moramo si naliti čistega vina in ugotoviti, kako živijo naši državljani in državljanke, kaj potrebujejo oni. Hvala, gospod Piper. Da. Hvala lepa, predsednica. To, gospod Turmas je naredil tis, ko je predlagal, da so Kitajci na boljšem, ker se bankiri niso zašpekulirali. Se torej zazemate za postkomunistično plansko gospodarstvo v pozavi s senčnim bančništvom. Menite, da bi tako Evropa dobila cenejši kapital. To se mi zdi zelo zanimivo. Vedno pa so zeleni politiki tisti, ki na nacionalni ravni ovirajo evropske rešitve. Ravno zeleni so tisti, ki oklevajo pri tem, da bi spostavili evropsko gospodarstvo na področju obnovljivih virov energije. In tukaj bi rada se pogovorite z nacionalnimi kolegi. Prihajam iz regije, ki je najbolj donosna regija v Nemčiji kar se obnovljivih virov tiče, to je uh, eh, okolica okrog Münstra. Nismo na obali, tudi nismo uh, v gorah, tudi drugače nimamo kakšnih posebnih značilnosti, smo sredi Nemčije. In če si ogledate, potem lahko vidite, če potujete v moji regiji, lahko vidite, da imamo zelo veliko fotonapetnostnih obratov in eh, zelo veliko energije produciramo na ta način. Vidite, lahko veliko biomase, 70 odstotkov. se proizvaja za biomaso. Nihče ne proizvaja več živil, naprimer koruze. 4 odstotke naše površine so eh, namenjene vetrnim obratom. Torej, državne spodbude v Nemčiji so bile napačne in to vodi do ekstremnih stroškov, ko v regiji, kot je moja, menimo, da lahko poceni proizvajamo energijo. Ne, ta energija je precej predraga. Ne da se jo prodati na skupnem trgu. Uh, Evropske unije nihče ne kupi. Sedaj je lahko posledica ta. Gospod Turmes kriči iz druge strani dvorane. Dobro. Pa ne slišimo kaj. Seveda, potrebno je vse skupaj omejiti. Konvencionalna energija, jedrska energija, vse to bi potem lahko delovalo. E, ni možno, morda bi to šlo samo v Luksemburgu, da bi se zanašali na obnovijo energije. Sicer potrebujemo tudi konvencionalne. kakorkoli že, potrebno je to spremljati tudi s konvencionalnimi izvirami energije. Potrebujemo pa ureditev trga na evropski ravni. Kolega Vidal Kvadas, ne potrebujemo velikih evropskih programov. Mislim, da moramo trgu dati priložnost, da se skupaj ureje sam. Če bi bilo možno fotonapetostno energijo uvažati iz vzhodne Evrope, če bi nemška politika to dovoljevala, če bi bilo možno biomaso uh, proizvajati v vzhodni Evropi in če bi to lahko uvažali v Nemčijo, če bi to lahko dovolili, če bi imeli evropsko ureditev, če bi bilo možno veterno energijo iz rokavskega priliva uvažati k nam, potem bi ta energetska, energetski prenos, energetski transfer uspel veliko bolj ugodno. In tukaj moramo končno uveljaviti evropski pristop, kajti tržno gospodarstvo je tista, tisti zagonski element za obnovljive vire in ne začetni kapital tega nihče ne potrebuje, trg mora to urediti. Grazie, la parola Medzaros. Najlepša hvala, Medzaros. Hvala, gospod predsednica. Popolnoma se strinjam z besedami gospoda Piperja. Res je, iziti moramo iz te euforije, ki obkroža obnoljive vire energije. Seveda je jasno, da se vsi zavedamo pomembnosti tega elementa v energetski mešanici. Nihče tega ne zanika, nihče ne pravi, da bi morali ta delež zmanjšati. Ampak mislim, da to ni edina rešitev, ki jo imamo na mizi. Ne smemo se slepiti. Imamo kolege ki so zagovarjali obnoljive vire energije, ki so predstavljali ene in druge argumente, ampak govoriti moramo predvsem o dostopnosti do energije in o naših tehničnih zmožnostih za reševanje težav, ki se pojavljajo v praksi. Če si na ta način pogledamo, z tega vidika pogledamo vprašanje obnoljivih virov energije, potem dobimo drugačno podobo. V posameznih državah članicah podpiramo takšne različne mešanice na energetskem področju. Govorili ste o ustvarjanju novih delovnih mest zaradi ulaganj v obnoljive vire energije. Ampak, če si pogledamo tradicionalne elektrarne, tam nastane eno delovno mesto na vsakih 10 MWh. V tem primeru bi morali torej povečati proračun, tako ali tako, če želimo povečati število delovnih mest. Če si pogledamo podnebne spremembe, imamo dve možnosti, fotovoltaično energijo in vetrno energijo. Kaj pa biomasa? S tem uporabljamo že obstoječi oglik. Če govorimo o proizvodnje energije na osnovi oglika, potem dosežemo izpuste oglika, ki je bil skladiščen milijone let. In s tem ne zmanjšujemo, tako ali tako ne zmanjšujemo našega boja proti podnebnim spremembam. Priča smo preveliki podpori obnovljivih virov energije. Ne smemo v ekstreme, potrebujemo dobro oranoteženo energetsko mešanico. Zato si moramo prizadevati. Sam zaupam gospodu Rojlu. Mislim, da je to poročilo v dobrih rokah. Podprl ga bom. Mislim, da bomo na koncu dneva prišli do dobrega uravnoteženega poročila. Še nekaj bi, bi rad povedal v povezavi s tem poročilom. Gospod Rojl je govoril o Nemčiji, o vetrni energiji. Če si pogledamo, naprimer, Češko republiko in eh, sosednje države, potem moramo upoštevati tudi pametne mreže. Pogledati si moramo električne napeljave, naprimer. Obstaja tradicija neke vrste mrež. Pri uporabi državnih subvencij smo lahko ugotovili, da je to področje zelo neravnoteženo glede na posamezne države članice. Naprimer na švedskem govorimo o 70 odstotkih tega deleža, na slovaškem pa je delež subvencij precej manjši. Pogledati si moramo razlike v subvencijah. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sam imam nekaj komentarjev. Najprej bi rad dejal naslednje. Verjamem, da bomo do leta 2050, še posebej pa do 2100, ampak zagotovo do 2050, skoraj da verjetno, priča prevzemu obnovljivih virov energije na celotnem tržišču. Teh bo. Ti bodo v večini. Ko govorimo o obnoljivih energije, si lahko pogledamo evropsko raven, obenem pa ne smemo pozabiti na nacionalno raven. V določeni regiji je naprimer veter tisti, ki prevlada, v drugi regiji eh, biomasa, sončna energija in tako dalje. Obstajajo različni viri obnovljive energije, geotermalna sončna energija in tako dalje. Ne smemo pozabiti na specifične regijske značilnosti. In na ta način potem usmerjamo razvoj obnovljivih virov energije. Sedaj pa vprašanje infrastrukture. Po mojem mnenju, ne bi smeli imeti energetskih avtocest, s katerimi bi povezali Evropo. Do določene mere lahko dopolnimo in spremenimo sistem. električnih mrež, ampak predvsem na ravni regi, na lokalni ravni, ne pa v celotni Evropi. To bi bilo predrago. Subvencije. Če si pogledamo naložbe v zadnjih 50 letih, potem lahko gotovimo, da so bili rezultati precej razoča, eh, da so povzročili precej razočaranja. Upam, da rezultati sedaj pri obnovljivih virih energije ne bodo tako žalostni. Hvala lepa, predsednica. Gospod Turmes, v Nemčiji obstaja fenomen, da imamo dramatično naraščajoče cene energije. Zdaj smo veseli, da to bo sledilo, imamo predloge, kot veste da bi naraščajoče cene obnovljivih virov zaezili in da tega ne bi prenesli na gospodinstva. In to bi potem seveda imelo tudi velik učinek za sedež podjetij v Evropi. Zato moramo razmišljati o tem, nihče ni da o tem, kako bomo se skupaj uredili. Nihče ni proti obnovljivih virov, obnovljivim virom energije. Ne, poznamo še dobrih metod skladiščenja. Potrebno je razmišljati o energiji tudi takrat, ko ni vetra, ko ni sonca, zato da lahko ohranjamo industrijsko proizvodno. Zato bo zelo zanimivo, kako nam bo to uspelo. Ne želimo pa si tudi ne novih subvencij. Zakaj je sončna energija na kitajskem tako poceni? Zato, ker se subvencionira, pa tudi zato, ker v Evropi, še prav posebno v Nemčiji, imamo zelo majhne obrate. Boš je nekoč razlagal, da si želijo sončne energije, vendar pa brez subvencij. In da se to dogaja brez subvencij, torej to ni dobro. Potrebujemo podporo, da smo konkurenčni. In to je težava v Nemčiji, da manjša podjetja zaradi manj kapitala, ki ga imajo na razpolago, ne morejo obvladati. Zato potrebujemo energetsko politiko na evropski ravni, tudi povezavo različnih ponudb, ki jih imamo, če nam bo to uspelo, bomo imeli tudi priložnost, da nam uspe. Če nam ne bo uspelo znižati cen na raven, ki se bomo lahko privoščili, da bo to primerljivo z drugimi viri energije, potem tudi obnovljivih virov energije ne bo. Sedaj imamo tudi zakon o energiji, v Nemčiji in 60 odstotkov je administrativnih stroškov. Če bomo še naprej šli v to smer, bodo ti stroški še naraščali. To ni v smislu, to ni dobro za potrošnike, kajti če ti ne morejo plačevati stroškov, potem imajo alternativo, da vključimo še industrijo, ki je do zdaj nismo. Zato mislim, da je ključnega pomena, da to uredimo. 50 odstotkov sončne energije se proizvaja v Nemčiji, zaradi naše zakonodaje. To je nesmiselno tam, kjer je sonce, kjer je veter, moramo to izkoristiti bolj ugodno. Pa seveda imeti tudi infrastrukturo. Prav imate, gospod Turmes, tudi infrastrukturo je potrebno imeti. Decentralizacija je lahko ena od tem. Nisem za velike energetske koncerne, vendar pa decentralizacija sama ne bo razrešila težav. Zato potrebujemo infrastrukturo, in zato je predlog nemškega okoljskega ministra pri petodstotni obrestni meri investirati v energetska omrežja. Zanimiv predlog za to, da bi dejansko povečali investicije na to področje. Bene, abbiamo terminato il dibattito, la parola com... Prav. Končali smo razpravo, sedaj pa komisija. Thank you and good afternoon and of course... Hvala. Lep pozdrav komisija se veseli tega poročila. Spregovorili ste o zanimivih temah, ki smo jih uvrstili tudi v naše sporočilo. Zakaj smo pripravili to sporočilo? Zato, da bi govorili o obnovljivih virov in obnovljivih virih energije, da bi se izognili rasti cenam, da bi dosegli cilje na področju podnebnih sprememb in da bi zagotovili tudi rast v tem sektorju, ki je prav tako izjemno pomemben element razvoja obnovljivih virov energije. Spostavili ste, tako kot tudi mi, vprašanje stroško. Podarili smo v našem sporočilu, da lahko marsikaj naredimo, da bi zmanjšali te stroške. Bolj kritična kot je gospodarska situacija, bolj pomembno postane, da dosežemo naše cilje in obdržimo te stroške na določeni ravni. Zato smo predlagali različne smernice za upravljanje stroški in za zagotavljanje konvergence med državami članicami. Ne govorimo o harmonizaciji, ohraniti moramo določeno naložbeno okolje. Vseeno pa želimo spodbujati izmenjavo najboljših praks in mehanizme, s katerimi lahko integriramo obnoljive vire energije v sam trg. Te ukrepe države članice že izvajajo. Sedaj se premikamo eh, iz tarif na premije, na takšen sistem, še vedno pa obstaja precej možnosti za izboljšanje. Za izboljšanje podpornih schem in za izboljšanje razvoja obnovljivih virov energije posod po Evropi kjerkoli v Evropi se nahajate, lahko eh, razvijate obnovljive energije. Ampak teh ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli, še ni dovolj. Zato komisija podpira razvoj teh mehanizmov za sodelovanje. Da torej spodbudimo stroškovno učinkovito uporabo obnovljivih virov energije. Govorili ste tudi o infrastrukturi, trenutno imamo svežen, ki je temu na, namenjen in ki je v postopku. Obenem pa moramo pomisliti na distribucijski sistem in na pametne mreže, ki morajo prav tako upraviti svojo ulogo v energetskem sektorju. To je prav tako pomemben element našega prihodnjega dela. Če gre za podporne scheme, za razvoj infrastrukture, za ustvarjanje in integracijo notranjega trga, v vsakem primeru moramo zagotoviti, da naredimo korake, da delamo korake naprej, ne pa da ustavljamo in upočasnjujemo razvoj trga. Izolirati se moramo in se zaščititi pred raztočimi cenami fosilnih goriv. Ne smemo se vračati v 20. stoletje. Naši pogledi so torej usmerjeni v prihodnost, zato se jih torej veselimo. Še naprej želimo nadgrajevati našo energetiko, tako da ustvarjamo nova delovna mesta in spodbujamo našo gospodarstvo. Ampak to moramo storiti na stroškovno učinkovit način. Hvala. Grazie, ora la parola al collega Royal. Najlepša hvala. Gospod Royal, lahko sklenete razpravo. Plus, lepa, gospod predsednica, kolegice in kolegi. Zelo kratek bom za zaključek. Prosil bi najprej, da vprašanja, ki so sporna, poskušamo izuzeti. Naprimer, ali in ukoliko je pomembna druga energija. Poskušamo to izuzeti. Drugič, kdo je kriv za to, da smo v takem položaju? Tudi to moramo izuzeti. Moramo pa se osredotočiti na to, morda nam bo uspelo, da povemo, da je pač položaj takšen, kot je in da so obnovljivi viri energije viri energije prihodnosti. Kakšno veliko majhno to vseeno, s katerimi instrumenti bi nam lahko uspelo doseči velik učinek, znižati stroške in zagotoviti varnost oskrbe. To je tisto, kar moramo storiti. Morda lahko ostalo opustimo, izozamemo, se lahko kasneje o tem še prepiramo. Rad bi se osredotočil na to, kaj ti ne moremo v enem sporočilu zajeti vseh virov energije. Če bi nam uspelo se osredotočiti na določenem je ključnega pomena evropska pristojnost na tem področju. Če bi se tukaj dogovorili, potem bi lahko skupaj poskušali svetom doseči dogovor, se mu zoprstaviti. Ali nam bo uspelo ali ne, je to odprto vprašanje. Morda nam bi skupaj lahko uspelo. Hvala lepa. Grazie, kolega Rojl, volevo intanto. Najlepša hvala, gospod Rojl. Naj povem, da pripravljamo delavnico 18. novembra od 3 do 6. popovdan. O osnotku poročila pa bomo govorili 28. in 29. novembra. Naslednja točka na njenem redu je predstavitev strani komisije na temo gostovanja v tujih omrežjih. Kje se nahajamo pri gostovanju? Mislim, da je predstavnik komisije gospod Terava. Yes, indeed, uh... Hvala, gospa predsednica. Res je poskušal vam bom predstaviti zadnje podatke o izvedbenih aktih za uredbo gostovanja v tujih omrežjih. Kot veste, je bila uredba o gostovanju v tujih omrežjih sprejeta junija. Vsebovala je koncept ločene obravnave stroškov gostovanja. Dve obveznosti izhajata iz te uredbe. Obveznost za nacionalne ponudnike, ki morajo ohranj, eh, ponuditi storitve gostovanja za klice in prenos podatkov. Druga obveznost za nacionalne ponudnike in ponudnike pri gostovanju glede prekinitev storitev v obiskanem omrežju. V skladu s petim členom je morala komisija sprejeti izvedbene akte, ki vsebujejo tehnične podrobnosti glede prodaje in glede podatkov, ki jih morajo nacionalni ponudniki podati uporabnikom. Na tej osnovi je tekom poletja komisija ocenila različne tehnične rešitve za izvedbo ločene prodaje. Mislim, da vse različice tehničnih rešitev tisti, ki so se s tem ukvarjali, poznajo. Govorili smo o različnih rešitvah. Dovolite mi, da uporabim tehnične izraze dual MC, single SC, eh, MC in pa NBO. Vse to izhaja torej iz petega člena uredbe o gostovanju. Pri tem skušamo zagotoviti stroškovno učinkovitost, prijaznost do uporabnikov in učinkovitost na splošno. ne obstaja ena sama rešitev, ki bi upoštevala vse kriterije. Zato smo pripravili večstransko rešitev, ki izhaja iz četrtega člena. Ta rešitev združuje različne rešitve in omogoča uporabniku, da dostopa do storitev v domačem omrežju in da to omogoča tudi gostovanje v tujem omrežju. single MC. Enotna MC je najbolj primerna rešitev za domače tržišče. To pomeni, da lahko uporabnik v domači državi izbere poljubnega ponudnika storitev gostovanja, tako za klice kot tudi za prenos podatkov. Na drugi strani imamo drugo tehnično rešitev za dostop do podatkov v omrežju, v katerem gostuje in tukaj predlagamo LBO, Local Breakout. Predlagamo torej kombinacijo enotne IMSI in LBO. V skladu z uredbo o gostovanju smo se morali pos, posvetovati z direktom, z organizacijo, organom evropskih regulatorjev. To smo storili avgusta in Berek je tako kot komisija zaključil, da je kombinacija enotne IMSI in LBO najboljša tehnična rešitev vsaj trenutno. Berek je spostavil tudi, da se tehnološki trg še razvija in temu razvoju bi morali slediti. Tako bomo lahko ugotovili, če bo ta rešitev tudi dolgoročno najboljša. V osnutku izvedbene uredbe predlagamo, da ob reviziji uredbe leta 2016 ocenimo tudi, če je tehnična rešitev, ki jo predlagamo sedaj, primerna oziroma če jo moramo prilagoditi v skladu s trgom, v, skladi, v skladu s tehnološkim razvojem. Mislim, da je tu ključnega pomena naslednje. industriji moramo jasno povedati, kaj je potrebno izvesti, zato da bomo lahko zagotovili usklajeno in sočasno izvedbo v vseh državah članicah. To je najpomembnejši vidik izvedbene uredbe. Če bo ta uredba, ki jo predlaga komisija, sprejeta, potem bo potrebno izvesti enotno IMSI in LBO. Na to se nam zastavlja še eno vprašanje, ki je verjetno še bolj pomembno. Kako izvesti to tehnično rešitev? Na tem mestu, mestu imamo več tehničnih zahtev, umestniki naprimer, standardizacija, In na tem mestu se komisija noče preveč spuščati v podrobnosti znotraj izvedbene uredbe. Gre namreč za precej rigiden instrument. Želimo se omejiti in določiti zgolj tiste osnovne zahteve, ki jih je treba izpolnjevati. Sočasno tako kot smo prebrali tudi v poročilu Berek prejšnji teden, bomo na to določili te tehnične podrobnosti kasneje. Industrija bo tako imela priložnost, da doreče nekatere elemente, naprimer umestnike, o katerih sem že spregovoril. To so tako tehnični elementi, da bi bilo najbolje če bi industrija sama lahko dosegla soglase glede teh. Osnutek, ki ga imamo sedaj od ponudnikov gostovanja, zahteva, da dorečejo umestnike. Obenem pa spodbuja akterje v industriji, da sedejo za eno omizje in se pogovorijo o teh podrobnostih, o znotraj neke platforme, Berek in pa komisija pa bosta seveda sledila tem pogovorom. Časovni okvir je zelo pomemben element, kot veste. Ločena prodaja bi morala biti izvedena in na voljo do 1. julija 2014, tako da nimamo veliko časa. Industrija mora začeti pripravljati svoje sisteme tako, da bomo lahko ujeli ta časovni rok, ki smo si ga zastavili. Vse mora biti pripravljeno, na to bo sprejeta tudi izvedbena uredba in to je delo, ki ga bosta upravila tako Berg kot tudi industrija. Na tem mestu je potrebno sodelovati, tako da bomo zagotovili učinkovite rešitve, ki bodo, ki bodo na voljo od 1. julija 2014 naprej. Hvala. Dello... Hvala lepa za to predstavitev, da ste spregovorili o trenutnem stanju. Gospa Nibler je poročevalka na temo gostovanj. Hvala lepa, predsedujoča. Rada bi se zahvalila komisiji za predstavitev. Mislim, da je čudovito, da ste danes z nami in da ste podali umestno poročilo o stanju glede izvedbe, glede uredbe o gostovanju. Imam veliko vprašanj, kajti mislim, da proces še teče in priporočilo bereke pred nami. Komisija je spregovorila, sedaj pa smo kot parlament in to bi rada izpostavila, že jasno dejali kako bi naj tehnično vse skupaj izvedli, kako bi naj to izvedli. To ni seveda stvar parlamenta, to morata urediti komisija in Berek in zato sta tudi dobro opremljena. Seveda pa dobro, da ste nas obvestili o tehničnih značilnostih. Ali pa bi vprašala, ali se nam zdi realno, da bi do leta 2014 tudi za državljanke in državljane v EU obstajala možnost, da bi storitve gostovanj lahko uporabljali tudi ločeno od domačega operatorja. Ne vem, kakšne informacije imate strani industrije, verjetno sodelujete tudi z njimi. Tukaj bi rada torej poprašala, ali je to možnost, ki bi leta 2014 lahko bila ponujena. Potem pa še eno vprašanje, to nima opravka z izvedbo, prav tako pa se mi zdi to pomembno. Po 1. juliju 2012 sem dobila kar nekaj elektronskih sporočil državljanov, ki pravijo, da so prebrali časopisu, da je sedaj začela veljati uredba o gostovanju in da bodo omejitve tudi za snemanje uh, z interneta prek telefona, da bodo določene omejitve da se pa ni dalo ugotoviti, ali je ponudnik to dejansko omejil. In tudi cen se ni dalo preveriti. Sedaj vprašanje za vas, ali imate pritožbe glede tega? Ali se ponudniki tudi glede podatkovnih storitev držijo uredbe? ali pa ste v Bereku že dobili prve pritožbe, da ponudniki ne izvajajo tistega, kar bi morali s 1. julijem 2012, kot je to predvideno z uredbo, če bi lahko odgovorili v nekaj stavkih. Hvala lepa. Hvala lepa. Rada bi to vprašanje še enkrat izpostavila. Imam podobno vprašanje, z različnih stikov, ki sem jih imela za komisijo. Prosim, komisija. Um, thank you. So, um, a few weeks ago... Anders Dotter, se pravi čujem. With... S kolegom Charlesom Čičestom so pa pripravila um, dogodek v zvezi z varnostjo omrežji in govorili smo tudi o uh, tem področju. Naprimer, ta težava je bila na nizozemskem, maja ali aprila, ko je velik ponudnik izgubil dostop do veliko infrastrukture iz neznanih razlogov. Zdaj pa na nizozemskem govorijo o različnih načinih, kako bi mobilni ponudniki lahko si izmenjavali informacije v izjemnih razmerah, ko naprimer razpade velik del omrežja. Izvedbeni akt mora poštevati tudi odpornost omrežja. Zanima me, ali bo to res, ali pa gre samo za to, da bomo potem odvisni od posameznih držav članic. Odpornost celotnega omrežja je zelo pomembna za končnega uporabnika, pa tudi za podjetja, ki skušajo uporabljati mm, sisteme, brežične sisteme. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem dobi besedo komisija, da bo odgovorila na vprašanje predvsem na vprašanje gospe Nibler in ostalih. Thank you. Hvala lepa. Najprej seveda verjamemo to, kar počnemo. Tako da trdno verjamemo, da so tehnične rešitve, ki jih uporabljamo, operabilne in da bo to možno do sredine leta 2014. Kot sem skušal razložiti, pa zelo pomembno zagnati stvari. Zato se tudi v Berekom. Pogovarjamo z industrijo. Industrija sedaj govori tudi o tehničnih podrobnostih, kako to izvesti. In zato so industrijske platforme in Berek v stalnem dialogu in ti igrajo pomembno vlogo. Tudi časovni razpored je zelo natrpan in zato je bil enojen in si izbran za tehnično rešitev za ločevanje. To je lažje izvesti kot pa eh, dvojnega, kot dvojenim si. Menimo, da bo to delovalo, vendar pa tukaj potrebujemo zavezo vseh strani. Kar se izpolnjevanja novih pravil tiče, moram reči, da nisem videl veliko pritožb. Nekaj jih je bilo, Nekaj smo jih dobili, nekatere izmed njih so bile takšne, da smo jih morali razrešiti v nacionalnih regulativnih organih, da naj to preverijo, kajti taka je vloga teh organov. Mislim pa, da na splošno v primerjavi s preteklostjo, na tem področju delam že predvsej časa, da je število pritožb upadlo. Nisem opazil, da bi nova pravila povzročila porast pritožb. Berek pa to redno spremlja in temu sledi, tako da bomo videli, ko bodo objavili naslednje poročilo izpolnjeno, ne vem, kdaj točno to bo, vendar pa to redno počnejo, potem bomo videli, kakšne so razmere. Seveda pa smo budni in vedno znova spodbujamo tudi nacionalne regulativne organe, da naj bodo budni in da naj zagotavljajo spolnjevanje pravil, kar se tiče odpornosti v mreži. To je gotovo eden od kriterijev za tehnične rešitve. Imeli smo zahtevo, da bi naj tehnične rešitve zagotovile, da bodo pravila o varnosti integritete omrežij in varovanja osebnih podatkov, spoštovana. To je torej implicitno bilo upoštevano, ko smo izbirali najbolj ustrezne tehnične rešitve. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Sedaj ima besedo še gospa Nibler za zaključek. Hvala lepa, predsedujoča. Nima kaj dodati. Zahvaljujem se še enkrat za informacije in upam, da bomo sedaj hitro tudi začeli izvajati tehnične elemente in da bodo ljudje lahko pridobili zaradi te ponudbe, da bodo storitve gostovanja od julija 2014 lahko naročali tudi ločeno. Da se bo to ustrezno izvajalo. To, kar smo slišali, pa kaže, da je vse na dobri poti in če bi potem pred koncem leta lahko se še enkrat sestali z vami, da bi nas obvestili na največjih dogodkih, bi bilo to zelo veliko pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako smo zaključili s to točko. Naslednja točka pa govori o svetovnem svetu telekomunikacij, vendar pa te točke ne moramo obravnavati, ker nimamo predstavnikov komisije. Tako da kar prehajamo na točko razno. In o pogodbenicah o podnebnih spremembah. Sedaj bi se lahko o tem pogovorili z gospod Usko kot poročevalko. Veste, da je je poročevalec in so poročevalci v senci našega odbora pripravili prispevek za resolucijo odborov Envi in ITRE. Za pripravo na COP18 je ITRE tudi zahteval takšen predlog in skupaj z Envijem želimo odigrati našo vlogo in želimo pripraviti predloge. Spremem gospod Sartori, naša predsednica, je to sporočila predsedniku odbora za okolje v dopisu. Sedaj smo že dobili predloge sprememb, gre pa za to, da ugotovimo, ali lahko to sprememo, ali kdo ogovarja. Prosim, imate besedo. Madame Utskog, se je parla, se lei la fa parlare, non può ascoltare. Gospa Ulfskog. E, e, chiedo appunto se vuole Madame. Torej, če lahko na kratko razložite, kaj ste zapisali v tem dopisu. To smo pripravili skupaj z našimi predlogi sprememb, sodelovanju s poročevalci v senci, zato da bi odbor ITRE pri pripravah na resolucijo lahko tudi sodeloval. Želite spregovoriti? Prosim. če obrazložite te predloge, spremem gospa Ulf Skok. Tak so mi, ker. Eh, Hvala lepa, Patricija Toja. Rada bi se zahvalila poročevalcem v Senci, ki so sodelovali pri tem delu, kot eh, tudi v zadnjih letih. Je sta bila odbora ITRE in ENVI naprošena, da dosežeta soglasje za to, da bi imeli skupno stališče na podnebni konferenci. Gotovo veste, da bo težko doseči soglasje, glede na vse skupaj, zato je pomembno, da se mi v Evropskem parlamentu strinjamo in da imamo skupno stališče na tem sestanku. zadnje zasedanje je bilo v Durbanu in EU je odigrala pomenjšo vlogo kot eh, v preteklosti. Veliko ostalih sodelujočih držav je operjalo svoj pogled v EU in in so skušali ugotoviti, kaj zagovarjamo mi. Sedaj skušamo združevati ta pristop, želimo imeti praktičen, pragmatičen pristop in jih združiti s podnebnimi cilji, glede katerih smo se dogovorili, tako da bi omejitev na dve stopinje Celzija tudi dosegli. To želimo združiti z investicijami. v trajnostne energetske sisteme, v trajnostno proizvodno storitev in blaga. To je tisto, kar smo zapisali v tem dopisu, glede katerega smo se strinjali. To si lahko preberete. Hvala lepa, Marita Ulfskok, poročevalka na to temo. Ni ugovorov, tako da bomo ta dopis sprejeli in ga tudi poslali, kot je zapisan poročevalke za naslednjo točko še nimamo. Lahko nadaljujemo prav. Sporočila. Nekaj odločitev smo sprejeli na sestanku koordinatorja danes zjutraj. In gre za naslednjo odločitev. Imeli bomo delegacije ITRE leta 2013 v Južno Korejo in na Japonsko, Seul, Tokio, potem internetni forum, forum internetnega upravljanja v Bakuju. Potem bomo imeli delegacijo v EU, Litva, ki bo prevzela predsedovanje naslednje leto, Grčija, isti razlog, Tajvan ali Sevilja. Pet predstavitev, ženske IKT in druge teme. Vse skupaj boste dobili tudi zapisano z vsemi podrobnostmi. še dve predstavitve leta 2012, zaščita podatkov in potem računalništvo v oblakih. To bo že januarja, februarja naslednje leto in bo in je že v postopku načrtovanja. Jeklarska industrija, ustno vprašanje, koordinatori so sprejeli za misel, da bi imeli ustno vprašanje na novemberskem delnem zasedanju, potem pa računalništvo v oblakih, dobi ELS. Potem mnenje o biogospodarstvu za Evropo dobi EKR. Ustno vprašanje z resolucijo, z osnotkom resolucije, glede stresnih testov jedrske elektarne. To so najpomembnejša sporočila sestanka koordinatorjev. Sedaj ne moremo nadaljevati, ker še ni predstavnika komisije. Predstavniki komisije, ki običajno prihajajo k nam, bi morda lahko eh, prišli nekoliko prej, 15 minut prej, kajti smo pač nekoliko bolj prožni pri teh točkah. Za nekaj minut bomo prekinili sestanek odbora, če ni javljen k besedi. Naslednja seja bo 5. novembra v Bruslju. Takrat bomo imeli veliko glasovanj. Nekoliko bomo počakali, morda bi lahko pogledali, ali je predstavnica komisije že na poti. qualche minuto nell'attesa che appunto facciamo un ultimo coup de fil a Madame Richards. Poskušali bomo še enkrat doseči telefonsko predstavnico komisije, če že na poti k nam.

Allora, eh, mi dicono che appunto. Povedali sam mi, da predstavnice komisije še ni. Predlagam sledeče. Če se strinjate. Kar se tiče svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah, decembra 2012 in najnovejših informacij na to temo tiče. Mislim, da bo to v Dubaju, v Združenih Arabskih Emiratih. Torej, to je predmet pisnega poročila, ki ga boste dobili vsi člani odbora in potem se lahko pisno izrečemo o tem, gre za pripravo na to svetovno konferenco in potem bomo imeli tudi vse informacije o tem, kako se lahko pripravimo in podamo predlog parlamenta. Hvala lepa za vašo navzočnost. Dobimo se spet 5. novembra današnjega sestanka. Pa je konec. Hvala lepa.